proti, ne, v redu. Zapisnik je torej sprejet. Sedaj pa glasovanja. Začeli bomo z predlogi resolucij šestih političnih skupin. Imamo pa skupni predlog spremembe gospod Kaspari, poslovnik. Izvolite, postopkovno vprašanje. Izvolite. Gospod eh, podpredsednik Viland, kolegi in kolegi, v skladu z 92. Eh, členom četrtim odstavkom poslovnika Želim povedati naslednje. Stališče parlamenta moramo določiti pri glasovanjih. Včasih zmagamo, včasih izgubimo, ampak kot demokrati pač sprejmemo rezultate. Včeraj je predsednik Šulc zastopal parlament na zasedanjih sveta in večkrat je izrazil svoje mnenje, ne pa mnenje parlamenta. Primer. Parlament je sprejel stališče v zvezi s poročilom Kadija Rif, z veliko večino. Tudi resolucijo gospoda Vita Morere smo sprejeli. Ampak predsednik ni sprejel in ne spoštuje naših eh, stališč in potem ni čudno, da nas svet in komisija ne jemljeta resno. Zato prosimo, da predsednik in službe tega parlamenta zagotovijo, da se bo predsednik držal sklepo parlamenta in jih zastopal tudi na zvon. Hvala. Hvala lepa, gospod Kaspari. Spoštovali bomo to, kar ste povedali. Gospod Bütikofer. Mikrofon, prosim. And. Gospod predsedujoči, predsedstvo, lepo prosim, da razmislijo o tem, ali ne bi oblikovali odbora v zvezi z korektnim spoštovanjem odločitev tega parlamenta, kajti gospod predsednik parlamenta se pač požvižga na to, kaj sklenemo tukaj na plenarnem zasedanju. Hvala lepa, gospod Butikofer. Sedaj bomo začeli glasovati. Imamo skupni predlog resolucije šestih skupin v zvezi z razmerami v Sudanu. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa resolucija o Egiptu, spet skupni predlog šestih političnih skupin, šesti odstavek v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 15. odstavek kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, uvodno izjava N v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, da je za, proti, vzdržani, sprejeto, uvodna izjava Q, drugi del, prvi del, da je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, da je za, proti, vzdržani, sprejeto, osnutek rezolucije, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasovanje o Nigeriji. Prav tako skupni predlog resolucije šestih političnih skupin. Imamo en eh, predlog spremembe, številka ena, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Angenommen. Die Entschließung wird abgeändert als Ganzes in namentlicher Abstimmung. Sprejeto. Glasujemo o celotnem predlogu resolucije. Glasujemo haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen eine Mitteilung. Za vas imam sporočilo na osnovi predlogov konferenca predsednikov v zvezi z imenovanjem delegacije Ni bilo predlogov sprememb, zato bo obveljala odločitev konference predsednikov. Sedaj pa resolucija o Ukrajini. Imamo skupni predlog resolucije petih političnih skupin. Šesti ustavek, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Dobro, bomo preverili. Glasujemo. haben alle abgestimmt. Sprejeto. Predlog spremembe ena. Gospod Sarjev Zvolski bo podal ustni predlog spremembe. A kolegi Sarjev Zvolski. Izvolite. Mikrofon. Predlagamo, da bi dodali naslednjo. Obeseditev pozivamo upornike in plačance, da storijo enako in ljudi ne uporabljajo za človeški ščit. Gibt es Einwände? Ima kdo kak govor? Ne. Potem bomo o tem glasovali v tej obliki. Kdo za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Glasovanje po delih v treh delih. Po imensko prvi del glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Angenommen, zweit. Sprejeto drugi del. Glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto drugi del. Tretji del, kdo je za? Oziroma, glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprijeto, predlog spremembe 9, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto, osmi odstavek, izvirno besedilo, je s tem brezpredmetno, sedaj pa 12. odstavek, ustni predlog spremembe spet gospod Sarjezvolski. Na koncu besedila bi dodali naslednje in pozivamo vse strani, da storijo vse za to, da se zaščiti civiliste in da se omogoči človeka človekoljubna pomoč v Ukrajini. Hvala. Uh, kolegi Sarjezvolski. Gospod Sarjezvolski. predlog spremembe 9 je bil sprejet, zato izvirno besedilo postane brezpredmetno, vi pa ste govorili prav v zvezi s tem. Vi ste želeli uložiti ustni predlog spremembe v zvezi z 12. odstavkom. Oral amendments. Ustni predlog spremembe v zvezi z 12. odstavkom, ne 8. Paragraf 8 was kaduk. osmi odstavek izvirno besedilo je brezpredmetno. Ali želite vložiti ustni predlog spremembe za 12. odstavek ali ne? Ne. V redu. Potem v 12. odstavku ne bomo glasovali. Sedaj pa drugi predlog spremembe poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjeno. Predlog spremembe 10 do je za, proti, vzdržanje, zavrnjeno, 11 poemensko, ampak imamo ustni predlog spremembe gospoda Sarjezvolskega. Na koncu, po besedi retorika, bi dodali vključno z Rusijo besedilo se potem še nadaljuje. V govori ne, potem bomo v tej obliki poemensko glasovali, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Ustni predlog sprejem, oziroma predlog sprejem 12, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 3, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno štiri v treh delih, prvi del do za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del do za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del preverjamo elektronsko, glasujemo. Am ali abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ahem. <clears throat> sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet, spet Sarijo Zvolski, ustni predlog spremembe. Gre za ustni predlog spremembe k ustnemu predlogu spremembe zelenih. Predlagamo, da izbrišemo v tretji vrstici besede, kakor tudi v zvezi z odločitijo mačarske vlade, da sprejme sporazum z Rusijo. Tretji, četrti in peti vrstici bi izbrisali tisto v zvezi s porazumom mačarske vlade z Rusijo. Hvala, ima kdo kakov govor? Mislim, da je to več kot 40 kolego, zato vaš ustni predlog spremembe ni bil sprejet, glasujemo po imensko o izvirnem predlogu spremembe, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedem ga je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa skupni predlog resolucije z izglasovanimi spremembami, poimensko glasujemo. Am ali abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasovanje o zaposlovanju mladih. Imamo skupni predlog resolucije štirih političnih skupin. Devet poimensko glasujemo. haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri. Poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Četrti odstavek izjerno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Šest, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Deset, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Zavrnjeno. 11 poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16. Izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del kdo je za, proti vzdržanje. Sprejeto drugi del kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 18. odstavek prvi del kdo za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Oziroma sprejeto, pravi predsedujoči. Drugi del kdo za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 19. odstavek v dveh delih prvi del kdo za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del kdo za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 24. odstavek kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto, odstavek 27, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, 28 odstavek v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 12, poimensko glasujemo. Thank you. Haben alle abgestimmt? Ist das die Wahl? Keine Glasswahl, ja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13, poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2, kdo je za? Proti? Vzdržanje. To bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto, čeprav se vas je zelo veliko vzdržalo. Sedem, poemensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 izvirno besedilo v štirih delih, vse poemensko prvi del glasujemo. Amali apkiš. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeli to drugi del, glasujemo. Amali apkiš. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Angenomen. Sprejeto. Tretji del, glasujemo. Am ali abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog so nam tri, poemensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 43 izvirno besedilo v dveh delih, kdo je za, predel, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 14 poimensko poim, glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Abgelehnt. Zavrnjeno. 44 odstavek poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Osem poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 45 izvirno besedilo v dveh delih, prvi del kdo je za. Postopkovno vprašanje, izvolite. Gospod predsedajoči. Vložili smo ustno obrazložitev v zvezi z 45 predspremembe 8. Besedo qualified bi spremenili. Se opravičujem. Ali imate obrazložitev ali ustni predlog spremembe? Obrazložitve glasov so kasneje. Paragraf 45. 45 izvirno besedilo prvi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Še enkrat, kdo je za? Sprejeto torej. Izvolite. Da bi enen foršlag mahni. Predlog. Sem nov tukaj, ampak vseeno imam parlamentarne izkušnje. Zelo lepo bi bilo, če bi imeli čas da dvignemo roko za ali proti in tako naprej. Nekoliko prehitri ste. Kolege. Gospod kolega, z veseljem bom to poskusil, ampak hitro boste ugotovili, da bodo kolegice in kolegi nergali, če bomo deset minut dlje tukaj, kot je treba. To počnem v takšnem tempu, kot je pač veljalo v prejšnjem mandatu. Zato imate pred seboj pripravljene glasovalne sezname. Dobro, po uvodni izjavi 14. Predlog spremembe ena, kdo je za, proti. To bomo preverili. Glasujemo. Ham ali abgestimt, ti abstimmung ist geschlossen. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Abgelehnt. Nach... Zavrnjeno. Povodni izjavi K, poimensko, peti predlog spremembe. Glasujemo. Ham ali abgestimt? ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrneno. Glasujemo o skupnem osnutku resolucije z izglasovanimi spremembami. Poimensko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasovanje o resoluciji v Iraku. Imamo skupno resolucijo petih skupin. Najprej predlog smo številka dve. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Še ustni predlog spremembe gospe Gomeš, izvolite. Gospod predsedujoči, mislim, da je prišlo do tehnične napake. Gre za datum. 15. juli na mesto 14. julija. Gre za šesti odstavek. Tam piše, pozdravlja izvolitev novega predsednika uh, iraškega parlamenta. 14. julija 2014, morali bi zapisati 15. julija, tehnični prispevek. Hvala za opozorilo, kolegica Gomeš. To bomo preverili in popravili. Sreja pa celotna resolucija, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sreja pa. predloge resolucij v zvezi s stopnevanjem nasilja med Izraelom in Palestino, skupna resolucija štirih skupin. Predlog smembe šest, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smembe štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe dve, poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prelož omen besedem. Poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prelož omen B1. Glasujemo poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog so membe 3. Poimensko. Lahko glasujete. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrneno. Po uvodni izjavi G, predlog smembe 5, glasujemo po imensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrneno. Sedaj glasujemo celotni resoluciji po imensko, lahko glasujete. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlogi resolucije v zvezi z kaznivim dejanjem agresije. Imamo predlog resolucije skupine EKR, o tem glasujemo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa skupna resolucija petih političnih skupin. Glasovali bomo samo v vodni izjavi F, izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasovanje o nespremenjeni resoluciji za, proti, vzdržani sprejeto. imam še sporočilo za vas. Gospod Carlos Jimenez Vilarejo je sporočil svoj odstop eh, od poslanca Evropskega parlamenta z učinkom 1. augusta v skladu z tretjim ostavkom 4. člena. Ugotavljamo, da se je njegov sedež od tega datuma naprej sprostil in to bomo sporočili um, dotični državi.